zelo jedenat je, po drugi strani pa tudi zelo široko zasnovan, glede na temo, o kateri govorimo in težo vprašanja. Imamo tolmačenje v 19 jezikov brez finščine, estonščine, malteščine, slovaščine in geščine. To je torej izredni sestanek našega odbora, razprava pa zadeva zelo aktualne razmere na kmetijskih trgih. Hvala lepa komisarju Hoganu, da je prišel v naš odbor. Naj vas pozdravim v naši sredini. Zelo smo torej veseli, da ste z nami in da se bomo lahko pogovorili o teh zelo pomembnih vprašanjih. Na moje veliko zadovoljstvo naj vam povem, da je z nami tudi predsednik odbora za proračun ki je namestnik v našem odboru in vedno, ko imamo pomembne teme, je z nami. In to je pomembna tema, tako da dobrodošli, gospod. Hvala lepa, da ste prišli. Ne želim torej sedaj iti v podrobnosti, zakaj točno gre, vendar pa prejšnji teden sem bil v Parizu in presenetljivo se mi je zdelo, da sem v Parizu slišal zelo veliko pripomp francoskih kmetov. Izražali so svojo nezadovoljstvo s trenutnimi razmerami. Tako da torej ta sestanek je izredni da pa ne bo trajal predolgo, bo dobil besedo kar takoj komisar, potem koordinatorji po dve minuti, potem pa še vsi ostali za minuto. Vidim, da si vas veliko želi spregovoriti, tako da bo potrebno torej omejiti čas. Komisar, sedaj pa ste vi na vrsti, prosim. Hvala lepa, predsednik, poslanke in poslanci. Vesel sem, da sem lahko danes začel tukaj z vami posebni sestanek o Magri, da vam povem torej o razvoju dogodkov na kmetijskih trgih. Seveda smo se o tem pogovarjali že veliko krat tudi prej in to je dokaz, kako globoka in dolgotrajoča je ta kriza. Preden pridem na specifiko in na naš odziv in morda na prihodni odziv, želim podati nekaj splošnih pripomp. Najprej, Strinjam se s pomisleki kmetov o globini krize. Še več nikoli nisem, gospod Bove, se spraševal resnosti krize, saj smo sprejeli KPC ukrepov v zadnjem letu in pol. In ta kriza bo verjetno ostala še kar nekaj časa z nami. Zato komisija skupaj s svetom in parlamentom želi storiti vse, kar je potrebno za vlajšanje zadev, za razbremenitev kmetov znotraj parametrov, ki sem si jih zadal in o katerih bom povedal nekaj več. In končno, torej imamo tržno neravnovese na področju prašičega mesa. To je zelo pomembno na trgu. Potem pa tudi pritisk na določene vrste zelenjave v, na jugu Evrope. Mislim, da ni smiselno, če sedaj podrobno analiziram trg. Veste, kakšen je. Strinjamo se, da kljub ukrepom trg še vedno pozna težave in si ni opomogel tako hitro, kot bi si želeli ali kot smo upali. Prav tako je potrebno izpostaviti, da kot drugi ekonomski sektori, tudi sektor živil, ni imun na makroekonomske pogoje. cene nafte so pri 30 dolarjih, dolarjih torej za 70 odstotkov so padle in to je torej negativen vpliv na nekatere potencijalne trgovske partnerje EU. Prav tako se rast na kitajskem upočasnjuje in se bo še upočasnila, se zdi, letos. Prav tako potem ruska prepoved, ruski embargo, to povzroča težave. To je bil za nas pomemben trg, še prav posebno za nekatere države članice, ki sedaj morajo najti alternativne trge od začetka lanskega leta je komisija kar nekajkrat posredovala v podporo proizvajalcem. Več kot milijardo evrov smo dali za podporne ukrepe. To so bila torej sredstva kmetov. V zadnjih nekaj letih se je več kot 900 milijonov evrov že vrnilo kmetom. In glede na razmere na področju prešičega mesa je komisija lani poleti se odvala v nekaj tednih ko smo pripravili bogat svežen. Več kot 400 milijonov evrov smo podali kot eh, neposredna plačila in so si kmetje lahko razdelili, kot se jim je zdelo to najbolj potrebno. Nekaterih zneskov še niso razdelili, zato je potrebno vedeti, da še imamo sredstva, ki niso bila izrabljena. Samo 10 od 28 držav članic je že izvedlo ukrepe, ki smo jih zadali. Še nekaj pomembno. Lani smo imeli dostop tudi do super pristobine. Tega sedaj ni več in zato bomo verjetno morali aktivirati krizne rezerve. Vendar pa to pot, po kateri ne želim iti, kajti to so sredstva kmetov samih. In svet, sem že povabil in sedaj vabim vas, da predlagate kaj drugega, kako bi lahko financirali te ukrepe in ali bi naj za to uporabili krizne rezerve. Ravno danes je predsedstvo sveta specifično poprašalo države članice, ali so pripravljene uporabiti krizne rezerve za financiranje in to bi pomenilo potem dodatno sredstvo za evropski proračun. Na svetu februarja smo imeli razprav z državami članicami o razmerah na trgu in takrat sem prosil, da ministri predlagajo nove ukrepe, ki bi jih lahko uveljavili kot so zakonodajalci, veste, da komisija lahko deluje le po nalogu so zakonodajalcev. Zato sedaj sem prosil države članice, da podajo predloge znotraj treh parametrov. Spoštovati moramo SKP, finančne vire, ki jih imamo na voljo in novi ukrepi morajo požeti široko soglasje. 25. februarja bi naj države članice podale predloge. Več kot 100 posameznih pobud je bilo prelaganih in predsedstvo jih je kategoriziralo takole. Podaljšanje ali reaktivacija obstoječih ukrepov, prožnost in izvajanje trenutnega zakonodajnega okvira in pospešitev prejšnjih pobud, naprimer nelojalne prakse v verigi živil potem nove nadzorne verige in novi okrepi, ko bi bila to podpora proizvajalcem, ki prostovoljno zmanjšujejo proizvodno. Glede na veliko ukrepov in pobud in glede na različne sektore, ki so vključeni, lahko imamo nekatere za kratkoročne, druge pa bolj za strukturne, bolj dolgoročne. Moje službe so ocenjevale in analizirale predloge, ki smo jih dobili Nisem še dobil polnega poročila in danes tega nimam, vendar upam, da bomo dosegli napredek in bomo potem naslednji ponedeljek imeli dober sestanek sveta. Tako bi kmetom pomagali skozi to težko obdobje. Niso pa to nove zamisli nekatere od teh, zato lahko že sedaj podam začetni odziv. Ena od teh zamisli je, da bi imeli kreditni instrument za izvoz eh, kmetijskih proizvodov. V 14 državah to že imamo, morda ne specifično za kmetijske proizvode. Ta predlog se mi zdi vreden razmisleka. Morda bi morali premisliti, kako bi ta instrument financirali. Kar se tega tiče, se mi zdi, da bi to lahko bilo v okviru EIB. Potem še en predlog, da bi najbolje nadzorovali trg, ne samo mlečni sektor, tudi ostale. Tudi to si bomo gledali, glede na nepredvidljivo vlogo trgov in potrebo, da imajo kmeti najboljše informacije. Prepričan sem, da je ključni element tudi trgovina s tretjimi državami, zaravno vesi na trgu. Poleg tega bomo povečali tudi sredstva za promocijo. Čeprav posebno se bomo osredotočali na trge tretjih držav. 111 milijonov evrov je trenutno na voljo za sofinanciranje takih projektov. Evropska unija da 70 odstotkov za to. To je tudi 30 milijonov evrov za pršiče meso in mlečni sektor. Parlament bo glasoval jutri o 250 milijonih evrov, kar se tiče šolske scheme za mleko sadje in zelenjavo. Tako bo več povpraševanja in bomo imeli tudi zdrave prehranske navade. Hvala gospodu Tarabeli in poročatelj senci za delo na tem področju. In potem končni specifični predlog, o katerem želim spregovoriti, so intervencijske cene. To je bilo predlagano, da bi jih najzvišali. Dosteden sem bil v svojih stališčih, kar se takega predloga tiče, in mnenja nisem spremenil. Izvajam SKP kot sta to podala so zakonodajalca. Oktober 2011 je komisija to opisala kot bolj učinkovito politiko za bolj konkurenčno in trajnostno kmetijstvo. Zato se mi zdi višja intervencijska cena znatna sprememba, kar se tiče smerite SKP. Vendar pa še več je tu in to je malo pravkar trenutno krizo. Mlečni sektor je neuravnovešen. Povečanje intervencijskih cen pa ne bi zmanjševalo proizvodnje v nekaterih državah članicah, kjer je proizvodnja zelo porasla v zadnjem času. Intervencijske cene, ki bi bile više, bi potem pomenile, da bi se proizvodnja še zvečala in ne znižala. Zato ne mislim, da bi više intervencijske cene bile pravi instrument in tega ne bom predlagal. Potrebujemo srednje in dolgoročne ukrepe, potrebno pa se lotiti tudi strukturnih težav. Zato sem vzpostavil projektno skupino, ki se bi naj pogovarjala o pomembnih vprašanjih, kot je preglednost trga, dostop za kmete do sredstev in prihodnji prihodne razmere na trgih in potem tudi pravne možnosti za organizacijo kmetov. Vse to, da, za to, da bi izboljšali položaj kmetov v prihodnem. V določeni fazi smo o skoraj vseh večini teh vprašanj že govorili v odboru. Želimo doseči napredek letos in zato vas želim spobuditi, da smo proaktivni in Projektna skupina bo zelo vesela, če bo lahko sodelovala z odborom. Še eno vprašanje, ki vem, da je za vas pomembno, to je mlečni svežen. Leta 2012 je bil uveljavljen. Reforma bo sledila 2018, glede na težave v sektorju, bomo pa to reformo naredili že zdaj, letos. Analizo smo že naredili, oziroma jo pripravljamo in bo predstavljena jeseni letos. Mlečni svežen bi naj bil podaljšan prek 2020, tako da bi prednosti resnično izkoristili za mlečne kmete. Vseh instrumentov pa nismo v polni meri uporabili in vidim še potencial pri uporabi organizacij proizvajalcev, kar se tiče živilske verige. Veliko izmed vas spremlja dogodke, kar se tiče TTIP, zelo podrobno. Dogodke sem rekel, ne napredek, ker napredka ni prav dosti napredek je pravzaprav veliko razočaranje. Vsak teden, ki mine, se zmanjšajo možnosti, da bi lahko pogajanja sklenili pred koncem mandata Obame. Naj bom jasen, to, kar pravim že, odkar sem nastopil funkcijo komisarja. Če bi se osredotočili samo na carine, bi to bil slab dogovor. Ne moramo poslabšati razmer na trgu. Imamo zelo občutljive sektore in občutljivi trgi ne bodo popolnoma tržno liberalizirani. Potrebujemo ravnotežen pristop, večji liberalizaciji carin, potem pa tudi večjo zaščito naših kmetov. Naj vam povem, da imate veliko pomislekov in to je razumljivo. Kajti tudi, če bo komisija sklenila dogovor s TTIP, mora to podeliti vseh 28 držav članic in tudi poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Torej, boste lahko odločali. Seveda se pogajamo tudi z Merkosurjem in napredek v teh pogajanjih smo dosegli. Evropska unija je še vedno zavezana temu procesu in ministri so se dogovorili, da bodo si izmenjali ponudbe. Govedina, perutnina in sladkorni sektor, to so občutljivi proizvodi in tukaj bomo seveda skušali zaščititi naše kmetijstvo. Glede na konkrečno prednost, ki jo ima Mercosur, kar se nas tiče, moramo biti pridni glede občutljivih sektorjev, glede na potencijalne posledice za kmetijstvo. Zato vas prosim za vašo podporo pri analizi tega vpliva. In potem še eno vprašanje. Ruski embargo. Zaprt dostop do ruskega trga. Vsi poznamo razloge, zakaj je trg zaprt. Naj vam zagotovim, da nadaljujemo s prizadevanjem, zato da bi zagotovili spet trgovanje z Rusijo. Predsednik Juncker je v stiku s predsednikom Putinom tudi pisno, zato da bi spet trgovali med EU in Rusijo, vendar pa se ni zgodilo kaj dosti. Torej, kar se tiče embarga, poskušamo spobuditi Ruse, da podajo razum, razumne predloge. Žal teh predlogov niso sprejeli. Seveda, se strinjam s frustracijami, ki jih imate, vendar pa mi si prizadevamo, blokada je na drugi strani. Vaš čas prizadevamo normalizacijo trgovine med EU in Rusijo. Prav tako pričakujemo, da bo panel STO kmalo podal sodbo glede prepovedi Rusije in upam, da nas bo podprl. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, smo v težki krizi in kratkoročno se še ne bo predosti izboljšalo. Ne glede na ukrepe, ki jih imamo danes, je kriza še globoko. Ukrepi niso prinesli dovolj. Pozorno sem prisluhnil državam, članicam in poslankam in poslancem in komisija bo storila vse, da bi pomagala kmetom. Porabili bomo vsa urodja, ki so nam na voljo, ki ste nam jih dali vi, so zakonodajalci. Želimo se konstruktivno izmenjavo mnen, tudi z vami. Potencijal za prihodnost in okrepe, ki jih lahko eh, sprejmemo. Razmere so težke in tudi v prihodnje zna biti še tako. Porebimo vsa sredstva, ki so na voljo. Najprej spostavim, da instrumentov ni neskončno število. Potrebno se je soočiti z veliko izzivi, s katerimi se sooča EU in z katerimi se soočajo države članice. Torej, sedaj imate priložnost, da predlagate ukrepe, ki se vam zdijo strezni za trenutne razmere. Z velikim veseljem vam bom prisluhnil in si jih zabeležil, glede na parametre, ki sem jih podal že prej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, gospe in gospodje, 8 koordinatorjev je, to je 16 minut, potem pa še 29 govornikov po minuto, to je torej 45 minut. Vsaj 10 do 15 minut moramo dati še na razpolago komisarju za odgovore. Torej, prosim, bodite kratki, sicer morda kdo ne bo dobil besede, ker zadnjih 15 minut moramo dati na voljo komisarju za odgovore. Gospod Dec, prosim. Dank, Herr und herzlichen Dank. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar, da ste prišli k nam. Spoštovane kolegice in kolegi, seveda je v dveh minutah težko opisati situacijo, zato se bom omejil na nekaj točk. Strinjam se z vami, kar se tiče krize. Mm, na področju mleka naj povem, in to je moje osebno mnenje, da je trenutni sistem intervencijskih cen bil zmoten in se ni sposoben odzvati na trgu. V bistvu bi bil zato, da bi pri mleku uvedli ad hoc sistem in odpravili intervencijske cene, ko bi potem lahko količine povezali s cenami. Tako bi dosegli več kot eh, stalnim sistemom intervencijskih cen. Če kdo dobi 29 centov, pa potem vseeno to ostane pod intervencijskimi cenami, potem je morda potrebno sistem spremeniti, da bi dobil torej več. Predlagam drugačne ukrepe podpore. Pred letom je bila cena mleka pri 4 evrih, sedaj pa imamo 170 evrov tisoč ton v Evropi. Maščobe in tega se moramo še lotiti. Potem pa še eno vprašanje. Ali bi Junkerjev načrt lahko uporabili tudi za boljše skladiščenje? Tukaj bi potrebovali kapitalni, tukaj bi potem lahko morda sredstva iz Junkerjevega načrta lahko porabiti tudi za zadružne mlekarne. Kar se tiče finančne discipline, pa sem zato, da bi tukaj potem tudi si ogledali predelovalne obrate, kajti tudi solidarnost znotraj kmetijstva je pomembna. Prav tako pa potrebujemo potem tudi zavarovanje tvegan pri izvozu, zato da bodo tveganja zmerna. Potem tudi višina carin, tudi tukaj moramo vse skupaj si ogledati. Ne želimo si takih visokih celin, kot jih eh, sedaj uporabljajo američani. Američani ne bojkotirajo Rusov, še vedno sodelujejo na področju vesoljske industrije, mi pa moramo torej imeti embargo. Pogovarjal sem se že kar nekajkrat z američani, prejšnji teden sem pisal dopise in želijo črtati tudi ministre eh, z njihovega seznam, mi pa se ne moramo pogajati, ker so na črnem seznamu. Pan, pan posel De Castro, da pomosti smo. De Castro, uro imate na zaslonih, da boste vedeli, koliko časa govorite. E, e, ci fa piacere, che il commissario. Hvala lepa, predsednik. Veliko veselje mi je, da vidim komisarja z nami. Veseli me, da priznava, da smo v kriznih razmerah in da je ta kriza resna. Komisar je že dejal, pred, ravno zdaj, da smo se že pogovarjali o tem, da smo že izrekli, izrekli naše pomisleke o teh dramatičnih razmerah. Na nekaterih trgih so razmere še nevidene. Tako slabo je kot če nikoli in veseli nas, da ste priznali, da smo v težkih razmerah. Mislim, da si moramo ogledati sistem pravil, ki jih imamo. Kar se tiče odziva na nihanja na trgu, to pomeni, da moramo odpreti vprašanje upravljanja s tveganji. Samo z reformo nam bo to uspelo. Upamo, da bo reforma pripravljena pri umestnem pregledu kajti v FKP imamo instrumente, vendar pa mm, jih ne uporabljamo dovolj v teh kriznih razmerah, ko cene padajo in ko naši proizvajalci enostavno ne zmorejo več obvladovati trga. Tudi ko smo govorili o reformi SKP in komisija in svet nista sprejela naših ukrepov, gospod Dantan in ostali so delali na tem, da bi lahko bolje uporabljali instrumente, ki jih imamo, da bi bila kmetijska politika bolj odporna. Zato pa moramo najti odgovor sedaj, ker ga takrat nismo in odgovor mora priti ne samo z boljšim popraševanjem Ni v vseh državah tako, da se proizvodna povečuje, vendar pa cene so nižje. Poprek po EU. In ko vidimo, da potrošniške cene, da torej cene v trgovinah niso padle, potem se moramo vprašati, kaj lahko storimo v živilski verigi, verigi da bi eh, pomagali kmetom. Upamo, da bomo kmalo dobili specifične ukrepe komisije na to temo. In mislim, da je to pravi čas, da vzamemo vajeti v roke in podamo konkretne predloge. Gospod Nicholson, uh, hvala lepa, dobrodošli komisar. Dobili ste pripombe držav članic o predlogih in to si boste ogledali naslednji teden. Kakšen se vam zdi odziv držav članic? Menite, da je kaj novega? Morda kakšna modrost, česa, eh, kaj, kar smo mi spregledali. In potem še zasebno skladiščenje. Mislim, da je to zelo pomembno. Zdi se, da smo zvišali prak, da bomo dosegli ta prak eh, do aprila. Bomo tekote povečali, kajti če bomo imeli spet postopek javnih razpisov, bo to potem pomenilo mm, nadaljni padec cen. Ne strinjam pa se, kar se tiče intervencijskih cen z vami, vendar pa to je nesporazum, ki ga imava že dolgo. Eno od področji, kjer kmetje, upamo, bodo lahko povečali svojo proizvodno, je seveda tudi področje gnojev. Takrat smo slišali, da, je, da so cene nafte zelo pomembne za uporabo gnojev. Sedaj, ko so cene nizke, pa cene niso ravno padle. Mislim, da eh, sistem ne deluje po načelu ponudbe in povpraševanja. Mislim, da bi bilo potrebno še kaj narediti na tem področju. Prašiče meso, zelo sem jezen ker smo hoteli imeti razpravo v parlamentu ta teden, vendar pa se je konferenca predsednikov odločila, da bo ta razprava ob treh popovdne četrte, ko vas ne bo, tudi nas ne. Kmetje pa so v zelo hudi krizi in zato sem zelo, zelo jezen, da je to četrtek popovdne. Želim nekaj storiti proti temu, kajti mislim, da je to velika težava. županka v mojem volilnem okraju poslala dopise kmetom, ki so v izrednih težavah, zdi se, da smo sedaj že na tem, da kmetje ne morejo več preživeti. V resnih težavah so, da bodo izgubili vse, kar imajo. Yes, you, chair. Uh, Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli, komisar. Poziv nekaterih držav, člani, držav članic, držav članic, da bi naj zvišali intervencijske cene in celo zahteva, da bi naj uporabili krizne rezerve, to je velik korak nazaj. To ne bi, razrešil, to ne bi rešilo težav kmetijskega sektorja. Zato sem vesel, da komisija ustraja pri tržni orientaciji in ne bodo dodajali sredstev poleg milijarde evrov, ki jih je komisija od začetka leta 2015 že dala na voljo. Edina strukturna rešitev je, da bo naš kmetijski sektor bolj konkurenčen svetovno gledano, globalno gledano. To lahko storimo na več načinov. Prvi, morda najpomembnejši način je boljša zakonodaja. Ponestil ta SKP, potem pa še druga zakonodaja, Tukaj moramo imeti bolj ciljno usmerjenost. Inovacije, raziskave morajo biti bolj konkurenčne. Boljša zakonodaja lahko privačuje, ko bomo naprimer uporabili boljšo gnivo, več uh, živalskega gnojiva. Potrebno je seveda izpolnjevati zelo veliko ukrepov, tako nacionalnih kot evropskih. Boljša zakonodaja je potrebna tudi na nacionalni ravni. V Bruslu nimajo konstruktivnih načrtov, želijo si samo več sredstev. In potem nadalje, kot ste dejali, najti moramo nove trge, potrebno je zaključiti trgovinske sporozume, kaj se da hitro. Okrepiti moramo tudi položaj kmeta v dobavni verigi. Zato me zanimajo rezultati projektne skupine za kmetijske trge, prav tako pa si želim slišati več v vlogi A e in B. Pomembno je, da se tudi mi sami bolje organiziramo in da tudi se proizvajalci bolje organizirajo v zadrugah in organizacijah. Tem pa, da bo navriga, potrošniki bi, bi proizvajalci bi morali bolj neposredno prodajati svojim potrošnikom brez pristojbin. Dati moramo manevrski prostor in orodja, da bodo bolj konkurenčni. Hvala lepa. Pani poseł Sandra, dziękuję. Pa Sandra, hvala lepa predsedujoči in eh, pozdravljam vas v realnem svetu. Rekli ste, da ste bili v Franciji in da ste se zavedli, kako težka je situacija in to ste ugotovili zato, ker ste bili končno soočeni z velikim številom kmetov. To pomeni tudi, da eh, niste prisluhnili vsem eh, poslancem, ki na to temo že vse čas opozarjamo. Pozdravljam tudi eh, gospoda komisarja, ki je ugotovil, da smo v krizi, da je kriza resna in tudi zato smo potrebovali veliko časa, da smo to ugotovili. Torej tako gospod Hogan kot tudi ostali govorci niste omenili dejstva, da je en od razlogov za to situacijo povezan skupno kmetijsko politiko in njeno zadnjo reformo, ki ste jo sprejeli. Rešitve so vedno iste, pred tremi leti, pred dvema letoma, pred enim letom, pred šestimi meseci, vse čas govorimo o isti stvari in rešitev za probleme ni. Kdaj boste pripravljeni priznati, da ste se ušteli pri sedanji skupni kmetijski politiki in kdaj boste pripravljeni razpravljati o drugih opcijah, ki so na mizi in ki so jih predlagali zastopniki sektorja, pa tudi nekateri poslanci. Torej, kdaj boste pripravljeni poseči v uh, trg, kajti dokler boste nadaljevali na sedanji način, ne boste dosegli nič. Rešitve, ki so na mizi, so napačne rešitve in eh, vse to vodi v eh, izumrtje kmetijstva in kmetov v Evropi. Hvala. Hvala lepa vas lahko spomnim na nedavno razpravo v zvezi z mlečnim sektorjem. Gospod Hesling. Hvala lepa, ja, strinjam se. Pravite, da smo v kriti, ampak pred nekaj tedni ste dejali nekaj drugega. Govorili ste o izkrivljanju trga in nihanju cen. Eh, sam pa menim, da smo pravzaprav v največji krizi, kar smo jih sploh imeli v zadnjih desetletjih in sploh ni luči na koncu predora. Žal mi je, z vaše strani danes nisem slišal nikakršnih predlogov. Pravite, da lahko razmislimo o tem, da bi spet spodbujali izvozne kredite. Sam menim, da se s tem vračamo v 70. leta prejšnjega stoletja. Takrat smo bili priča goram. Uh, mleka, masla, imeli smo izvozne kredite, ampak morda bi bilo treba urejati količine. Če se proizvaja preveč, se vsega ne bo dalo prodati. Tako da ne gre za krizo povpraševanja, temveč za preveliko ponudbo. V tem tiči bistvo, ampak o tem sploh ni govora. Svet je podajal predloge, s francoske strani smo slišali predloge, uh, da bi se prostovoljno poskušalo zmanjšati ponudbo na trgu. Ampak eh, morda bi morali razmisliti še o čem drugem. Treba je še okrepiti kakovost treba je izboljšati ponudbo s kakovostjo. Eh, kakovost ne pomeni le to, da je na proizvodu znak proizvedeno v Evropi. Ne smemo se pretvarjati, da je, pretvarjati, da je ruski embargo vzrok vseh teh težav. Rusija ne bo čakala na nas, ne pri svinini, ne drugod. Uh, In če bomo kmetom govorili, ko bo ruskega embarga konec, bo vse boljše, jim ne bomo povedali resnice. Treba je poskrbeti za kmete in zato je treba evropsko politiko usmeriti na drugo pot, drugače boljš, boljše ne bo. Oui, merci, monsieur le commissaire. Moi, contrairement aux autres. Hvala lepa, gospod komisar. Sam vas ne bo pozdravil tu kajti zaradi vas eh, so francoski kmetje v hudih eh, težavah. Eh, zopet vidimo, da je prosti trg tu glavno, kar vas zanima. In Francija se je to zopet znašla na zatožni klopi in to zato, ker je podprla sektor svinjine, ki se ga vi vi komisija postavili v nemogoč položaj. Torej, naša edina krivda je eh, tu um, gospodarski patriotizem eh, in morate pustiti, gospod Hogan, francoze, da skrbijo za svoj trg. Vemo tudi, da je boj za nacionalno eh, preferenco tisti, ki omogoča potrošnikom in eh, proizvajalcem eh, dostojno življenje. Kajti to, kar počnete vi, uničuje tudi socialne vezi poleg vseh gospodarskih vidik. In na isti način ustrajate pri um, sporazumu ZDA, ki ogrožajo francoskega kmeta. Vsi eh, se zavedamo, da bo podpis takšnega sporazuma eh, vodil eh, v zlorabo zaupanja francoskih kmetov. Pred nekaj tedni ste rekli, da se francoski kmetje ne smejo tu pritoževati, ampak zmotili ste se kmetovalci ne želijo, da so te vrednote proste trgovine tiste, ki prednačijo pred njihovimi interesi. Hvala lepa. Bomo prisluhnili še drugim poslancem. Gospod Santos, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa, da ste se nam pridružili pri tej izmenjavi mnen na to temo. Vidimo, da se je situacija predvsej eh, poslabšala. Naša eh, proizvodna mlečnih proizvodov je eh, povsem zadušena. Torej, treba je omejiti ponudbo, pravite, zato, da bodo cene lahko ohranile sedanji nivo, ampak to pomeni, da bomo pač kmete postavili v nemogoč položaj. Tu se ponuja neka pozitivna uh, diskriminacija za ta režim in kakšen je rezultat? Rezultat je to, da se ščiti interese nekaterih, ne pa vseh. Moramo upoštevati uh, tako cene proizvodne kot distribucije. Zanima me, gospod komisar, kako nameravate. Uh, zaščititi interese proizvajalcev mleka. Hvala lepa, hvala za predstavitev. Sicer bi si želela še več podrobnosti ponekod. Pravzaprav mi gre za to, da ne bi povsem izkoristili likvidnosti v Nemčiji, ampak seveda je treba prilagoditi pravila de minimis, drugače bomo kmete povsem uničili. Prav tako me zanima, kaj mislite o zavarovanju marš. Zanima me, ali obstaja evropski izračun in koliko sredstev bi morali predvideti pri stebru za to. Prav tako me zanima, ali se boste res pogajali oziroma ali boste dopustili neustrezne prakse, ko gre pri eh, trgovini s posameznimi sredstvi. Potem imamo tu še zgoščeno maslo ki se uporablja v predelovalni industriji. Eh, Albertov predlog se mi zdi pri tem zelo dober. Če bo šlo tako naprej, ne bodo umirali samo kmetje, temveč tudi mlekarne v Nemčiji. Gospod Danone. Hvala. Ja, torej sam bi spregovoril o dejanskih težavah eh, naših kmetovalcev in živinorejcev. Tu ne gre za eh, neko špekulacijo v zvezi z volatilnostjo cen. Treba si je pogledati situacijo žensk in moških, eh, ki dvojno trpijo. Prvič, zato ker uh, zelo veliko delajo in se mučijo, s tem pa ne zaslužijo dovolj, da bi preživeli. Po drugi strani uh, pa. Uh, trg ni ustrezno urejen. Torej, tisti, ki nimajo več kaj izgubiti, so prišli k meni in so se pritoževali, pustili so mi dva prašiča pred hišo, kaj je treba tem ljudem povedati, kaj lahko naredimo, ko so ti ljudje eh, pri vas doma eh, besni, obupani. to, kar je bilo vse čas vir njihovega zaupanja, njihove prihodnosti, je sedaj ogroženo. Treba je narediti vse, kar je potrebno za to, da se ta trg v Evropski uniji uredi. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala komisarju za to jasno predstavitev. Torej, morda to ni to, kar so vsi želeli slišati, ampak vsaj jasno je bilo. Moje vprašanje je preprosto. Glede na to, da eh, kmetje proizvajajo zato, da svoje proizvode prodajajo, in da imamo vedno večjo potrebo po tem, da se prodaja na mednarodnih trgih. Zanima me, kaj je komisar naredil na tem področju, torej da bi omogočil dostop do eh, trgov zunaj EU, zlasti v tretjih državah. Hvala lepa, hvala gospod komisar za obisk in za današnjo razpravo. Ko gre za izvozne kredite, o katerih ste govorili, bi omenila, da ne poskušamo nekatere države le izboljšati življenje nekaterim, temveč eh, zmišljati tudi o tistih, ki trpijo zaradi lakote. Zdaj smo preplavili nekatere tretje države s cenejšimi evropskimi izdelki, ampak treba je vedeti, da s tem tudi sebi ne počnemo nič dobrega. Zdaj doživljamo to, da trg odpoveduje, ampak eh, trgovske verige v Evropi izkoriščajo trge. Recimo v, v Avstriji določene trgovske verige obvladujejo 60-70 odstotkov trga in te trgovske verige izkoristijo vsako možnost, ki jim jo trg ponudi. Mislim, da je že zdavnaj napočil trenutek, da zagotovimo jasne odnose in se postavimo na stran eh, eh, organizacij proizvajalcev in kmetov. Zato bi vas prosila, da ravnate previdno. In še eno vprašanje v zvezi z Rusijo, ki ste jo tudi omenili. Ali menite, oziroma kakšne menite, da so možnosti, da bi se trg ponovno odprl? Oziroma, koliko časa menite, da bo še trajalo, preden bo do tega prišlo? Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Hvala lepa, gospod komisar. Želel bi izkoristiti priložnost, da opozorim na problem, ki je v pristojnosti gospoda eh, komisarja eh, za eh, zdravje in pa varnost hrane. To se nanaša na proizvajalce krompirja. Pred 15 leti smo bili tretji po obsegu proizvodne krompirja. Ampak eh, v pogajanjih eh, za pristop k EU smo bili soočeni z boleznjo krompirja in eh, prejeli smo možnost, da vodimo posebne laboratorijske teste in da tudi izvažamo na tretje trge ampak eh, to nas je zelo veliko eh, stalo. Proizvodnja je se skrčila za petkrat v primerjavi s prejšnjo proizvodno in še vedno moramo eh, izvajati te laboratorijske teste in to je diskriminacija. Ja, gospod Jan, hvala lepa, hvala gospod komisar, gospod predsednik, da lahko danes razpravljamo o tem. Nekaj vprašanj imam prvič. Gospod komisar, ali so dovoljeni tudi nacionalni dodatni, dopolnilni ukrepi, torej, ko bi bilo treba kaj prilagoditi, recimo, eh, če bi država podpirala znižanje zalog, ali bi lahko država omogočila izstop, recimo, če bi kmet želel eh, z nečim prenehati za tri leta, ali se lahko država članica za to odloči sama ali ne, da to omogoči. Drugič kako je z izvoznimi krediti. Če bi to dopolnili z izvoznimi jamstvi, bi to morda lahko podprl. Torej, eh, morda bi tu govorili o jamstvih. Potem, eh, zakaj eh, ne bi mogli imeti razpisov tudi recimo za pomoč beguncem za določen čas? Potem bi lahko s tem vplivali na količine, ker je treba trg razgibati. In še za konec trgovske verige in trgovske prakse. Pri nas v Nemčiji imamo težave recimo z lastnimi znamkami, ko gre za dampinške cene, cene recimo za proizvodnjo določenih proizvodov. Kako je s tem? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, ne vem, če nas kmetje danes poslušajo ampak eh, vsekakor pa imam občutek, da vi njih ne poslušate. Torej, nekaj ur ste preživeli na um, sejmu v Parizu, sam sem bil tam tri dni in uh, nisem slišal tega, kar ste vi uh, povedali. Treba se je odzvati in odzvati se je treba hitro. Ta krik je močan in ne samo v Franciji, temveč tudi drugot in 14. marca na svetu boste imeli zelo veliko odgovornost, gospod komisar. Na voljo imate orodja in morate se jih poslužiti. Veste, zakaj gre. Treba je poseči v obseg proizvodne, zato da se cene ustalijo in morate uporabiti člen 221 in 222. S temi orodji razpolagate in morate se jih poslužiti nujno zato, da bomo se ustrezno odzvali na sedanjo krizo. Gracias, Hvala, predsedujoči komisar. Vesela sem, da ste z nami delili vaše vtise o kmetijski krizi. To je pomembno, kajti če prepoznamo, da smo v krizi, potem lahko tudi najdemo ustrezne uh, ukrepe. Mislim, da je treba resnično pogledati, kakšni so instrumenti na področju trga za sadje in zelenjavo in eh, spremembe glede um, izvedbenega akta iz leta 2011. glede tega bi prosila zastopnika komisije in to sem tudi že povedala na prejšnjih eh, razpravah, torej revizija eh, te uredbe bi morala biti povezana tudi z dejansko prakso proizvodne verige. To ni lahko, ampak ta problem je treba resno vzeti. Kar se tiče volatilnosti uh, cen, torej tu bi končala z vprašanjem za komisarja. Torej, kot je povedal gospod Nikolson, meni se ne zdi primerno, da imamo uh, razpravo v četrtek ob treh popovdne v zvezi s trgom uh, eh, svinine. Uh, treba bi bilo narediti nekaj zato, da bi se izognili temu, kar se vedno dogaja članom te komisije. Gospod Arabela, eh, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Torej, eh, želeli ste prisluhniti dobrim ukrepom. Ampak edino, kar sem slišal, edini ukrep, ki ste ga predlagali, je. Um, ponovna uvedba izvoznih kreditov, kar se mi ne zdi dobra ideja, zato ker na ta način smo preprečili majhnim proizvajalcem zlasti v Afriki, da bi se razvili. Uh, kajti um, bili so soočeni z našimi uh, proizvodi, ki so bili veliko cenejši in to ni imelo smisla. Treba je narediti ravno nasprotno od tega, kar sedaj počnemo. Torej, kaj počnemo sedaj je to, da se uh, vsem regulatornim uh, mehanizmom odrekamo, po drugi strani pa posežam, posegamo v trg. In uh, vemo, da uh, Evropska komisija ne obravnava kmetijskega sektorja kot eh, pomembnega sektorja, vedno je na zadnjem mestu. Torej, um, kmetijstvo potrebuje strateško reformo ne za pet let, ampak za dvajset let, trideset let. Treba je poseči v eh, strukture, če želimo doseči rezultate. Gospod Pavel. Monsieur... Gospod komisar govorite o različnih stvarih, oziroma lahko bi govoril o različnih stvarih, o, regula, o regulaciji, o cenah, ampak eh, spregovoril bi o 600 kmetih, ki so naredili samomor v Franciji letos. Torej 600 kmetov, to je praktično število poslancev v tem parlamentu in 40 eh, sekund, ki mi preostanejo, bi želel nameniti tem 600 kmetom, ki so se ubili.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 Torej, vsi se tega zavedamo in zato smo tudi tu, eh, se soočamo z resnimi težavami na področju kmetijstva. Vsi iščemo rešitve, vi eh, in vsi ostali. In našel sem nekaj rešitev. Torej, tu imamo čaj iz Indije, banane iz eh, Karibskega otoča, čokolado iz Gane in kavo iz Kenije. Torej, vsi vsi eh, ti proizvodi imajo etiketo pošteno, poštena trgovina, kar je zame jamstvo, da je kmet eh, dobil ustrezno ceno. Imam tudi polsko klobaso, imam tudi italijanske, eh, italijanska jabolka, mleko iz Francije in sir iz Anglije. In tu pa nimam nobenega jamstva, nobenega jamstva, da je kmet prejel pošteno ceno. Lahko, da je to mleko proizvedeno za ceno, ki je niže od proizvozne cene. Kako je možno, in to je vprašanje za vse, za komisijo, za kmete, za združene kmetov, kako je mogoče, da pred 20 leti je majhna skupina nevladnih organizacij s praktično nobenimi sredstvi uspelo um, zagotoviti to jamstvo za kmeta v. Uh, državah v razvoju, Medtem ko mi z vsemi našimi zmožnostmi, z vsemi našimi orodi ne uspemo evropskim kmetom zagotoviti poštene cene. Torej vem, kako lahko to naredimo. Naredimo to. Tak pa nas zaskočil, že zapovedujem. Hvala lepa. Povsem sem pozabil na čas, tako ste bili zanimivi. Gospod Doc, hvala predsedujoči, hvala komisar. Eh, lepo vas je zopet videti. Eh, veseli me, da ste pripravljeni to razpravo. Dve vprašanje imam. Ali bo komisija eh, predlagala um, ukrepe za posneto mleko in za njegovo hrambo? Uh, in eh, zanima me tudi, če bo komisija zagotovila, da ne bo prišlo do znižanja cene mlečnih izdelkov. Veliko držav članic eh, je um, sledilo strategiji povečanja eh, proizvodne, ampak na Severnem Irskem včasih prihaja do takšnega povišanja obsega proizvodne zato, da bi zagotovili boljši gotovinski tok ampak eh, dolgoročno eh, to ne prinaša nobene rešitve. Ali vi vidite možnost, da bi prestrukturirali eh, dolg in da bi na ta način lahko um, ostali bolj prožni za prihodnost? Gospod predsedojoči, gospod komisar. Torej, spregovorimo o uh, cenah eh, v, um, na portugalskem, naprimer, in pa drugih perifernih regijah. Torej, pri nas uh, se uh, cena mleka vse čas niža. Imamo težave s tolmačenjem? Ne, ni težav. Vse, vse je v redu. Dobro. Bomo še enkrat začeli. Gospod komisar. Govorili smo o cenah eh, v perifernih državah, kot je naprimer eh, Portugalska in pa mm, Azorski otoki. Torej, eh, tu imamo nadzor nad proizvodno, znižanje cene in zanima me, kako da tu Evropa nima nobenega učinka in njeni ukrepi. Mm -hmm kako je možno, da so nekatere proizvodnje omejene, medtem ko druge pa lahko neomejeno proizvajajo, kar vodi v izkrivljeno konkurenco. Morali bi imeti mehanizem, za nadzor mleka tudi v izrednih okoliščinah. Potrebujemo mehanizme pomoči proizvajalcem, ki bi prostovoljno omejili proizvodnjo v eh, času, ko so cene nizke. In to bi moral biti del kakršnekoli strateške reforme. Zanima me tudi, če lahko predvidimo uh, ukrepe za določene regije, zlasti v primerih, uh, kjer um, so faktori še posebej neugodni. Hvala lepo, gospodine predsedniče. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljam komisarja. Hvala, da se je odeležil našega sestanka. Opozorila bi na situacijo mlečnega sektorja na Hrvaškem. V letu je 2000 proizvajalcev mleka prenehalo delovati, večina pa je še vedno zadolženih, ima kredite. Prejšnji mesec je mlečna industrija zmanjšala odkupno ceno mleka za dodatnih 20 lip, kar pomeni 3 cente. Tako da je danes poprečna cena mleka na Hrvaškem poprič, po, po, približno 20 centov. Včasih pa z izplačili zamujajo od 2 do 3 mesece. Ko je Hrvaška vstopila v EU, se je povečal uvoz tujih proizvodov, tujih trgovskih verik z dampinškimi cenami, situacija pa se je še poslabšala z ruskim embargom in ukinitvijo mlečnih kvot. V Evropi je prišlo do povečanja proizvodnje mleka, na Hrvaškem pa je v zadnjem letu dni proizvodnja mleka upadla za 5 odstotkov. Predvajalci mleka svojega mleka ne morejo prodati zaradi nepravične konf, eh, konkurence. Eh, mleko iz Evropske unije na koncu pristane na trgu, ki je najmanj zaščiten, torej na Hrvaškem. Zato bi vprašala komisarja Hogana, katere nacionalne ukrepe lahko Hrvaška sprejme in komisar Hogan, ali boste vi podprli naše zahteve, da se na evropski ravni regulira vprašanje nepravičnih trgovskih praks, tako da se ustrezno to regulira v zakonodaj. Hvala. Bogovič. Gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo. Eh, vsekakor bo v Evropi potrebno nekaj narediti na upravljanje s količinami na trgu, kajti v nasprotnem primeru eh, bo ta volatilnost cen evropske kmete enostavno porušila. Eh, razmerje v trgovinski verigi so nemogoča in eh, mislim, da je tudi tu naslednje polje, kjer moramo postoriti korake naprej. Eh, zagotovo je ruski embargo močno prizadev kmete in če vsi dobro vemo, da v kmetijstvu, če je ponudba prevelika za nekaj procentov, je padec cen desetkrat in več večji. Zato ena milijarda, ki jo damo iz blagajne, ni nič proti desetinam milijard, ki izgubimo zaradi nizkih cen. E, mislim, da boste, komisar, morali temeljito razmisliti tudi o pomoči kmetom, ki so tik pred bankrotom, kajti za, za manj nam je na drugi strani imeti investicijske načrte in stimulirati nove investicije, pustiti pa propada tiste, ki so investirali v zadnjih letih ali pa se znašli v zelo težavnem položaju zaradi teh razmer na trgu. Tako da mislim, da je urgentno potrebno nekaj spremeniti in take kmete zaščititi, na drugi strani pa resnično razmisliti, ali ni po greeningu, ki je bila stalnica prejšnje kmetijske politike, sedaj čas za tudi za močnejše ukrepe za upravljanje s tveganji. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie komisarzu. Chciałem zapytać o, o dwie. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar omenili ste dvoje. Po eni strani ste rekli, da glede na situacijo na kmetijskih trgih ehm, je komisija predvidela več kot milijardo sredstev za stabilizacijo eh, tega trga po drugi strani pa vidimo, da je situacija na vseh trgih eh, mlečnih eh, proizvodov, mesnih proizvodov in tako dalje eh, kritična. Torej sprašujem se, ali komisija tu svoj denar ustrezno nalaga glede na to, kako omejeni so rezultati. Na to glede sporazuma ZDA. Zanima me, ali nam lahko zajamčite, da bodo naprimer geografske označbe, proizvodov iz ZDA zagotovljene oziroma označbe za gensko spremenjene organizme, ki se lahko nahajajo v teh proizvodih. Ali lahko zagotovite, da eh, bo eh, to označeno, da bo Evropska komisija res pri tem ustrajala? Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zanima me, ali ste eh, analizirali dejansko številkami posledice ruskega embarga. Kmetje so gotovo prve žrtve tega embarga in prepričana sem, da lahko naredite precej več kot to, kar je sedaj na voljo znotraj SKP-ja. To je nujno. Ne vem, koliko uh, eh, sreča smo že imeli, uh, na katerih smo vas opozarjali na to. Torej, veseli me, da ste končno priznali, da uh, se nahajamo v kritični situaciji, ampak zelo veliko časa ste izgubili, gospod komisar. Sedaj potrebujemo zelo hitro konjunkturne ukrepe. Treba je nehati razmišljati reagirati in ukrepati. Naj vas spomnim, da so intervenske cene eh, določene od leta 2000 osem eh, in da so se stroški za kmete od takrat eh, precej povišali. Torej, naj vas spomnim tudi na razliko eh, med državami članicami. Na to treba je seveda delati na vprašanjih označba, ampak prav tako je treba delati tudi na vprašanju socialnega dumpinga, direktive o napotitvi delavcev, nepoštenih praksah in vse to je zelo pomembno. In, um, sama bom uh, delala na področju volatilnosti cen. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Um, Torej, razmišljamo o tem, kako izboljšati situacijo, torej, kako izboljšati distribucijske uh, verige m, mm, in uh, glede um, Eh, intervencijskih cen, eh, ki bi jih določili torej začasno? Oziroma zakaj komisija ne uporablja člena 222 eh, ehm, ehm, skupne organizacije trgov, ki je bil pred nedavnim revidiran, lahko naprimer za 9 devet, za devet mesecev, za 6 mesecev, za nekaj mesecev na drugačen način upravljamo eh, s temi, s temi zadevami, zato da lahko zagotovimo, mm, da ta trg preživi. Imate na voljo inštrumente, poslužite si. Pani posel Magines, vas zaprošam. Gospod Magines, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da je bila najboljša izjava danes minuta mavka za katero je zaprosil Jose Bove. Nekaj je namreč izjemno gnilega v današnji družbi, če tisti, ki proizvajajo hrano, če so ti tako obupani na svojih kmetijah, da storijo samomor. In drznem si trditi, da ne gre le za francoski pojav. Mislim, da se moramo vprašati, v kakšni situaciji smo, če moramo jesti trikrat na dan, tisti, ki pa hrano predvajo, pa so tako obupani, da se ubijajo. Gospod komisar, pravite, da nimamo urodi in sredstev, da bi se spopadli s krizo na kratki rok. Imam prav, no vesela sem, da odkimavate. Kdaj pa potem bomo videli ukrepe, ki bodo imeli učinek? Ne gre namreč le za mlečni sektor in svinino, gre tudi za žitarice, trfadje in zelenjavo. Eh, vesela sem bila vaših izjav o proizvodni verigi, nisem pa vesela izjav komisije, da bodo še vedno uporabljali prostovoljno metodologijo. Kakšen pritisk izvajate na druge komisarje, da bi izboljšali proizvodno eh, verigo? Mes chers collègues, vous avez voulu cette Europe. Spoštovani kolegi, želeli ste to Evropo in sedaj jo imate. In komisar je pojem, ki je bil uporabljen v Sovjetski uniji. No, gospod komisar, niste me prepričali. Mislim, da niste odgovorili na pričakovanja evropskih kmetov. Gospod komisar, še vedno predstavljate industrijo. Želel bi, da spregovorimo o dveh, eh, treh eh, pomembnih ukrepih in sicer eh, pomoči, ki jo vlade lahko namenijo kmetom. Na to koordinacija z vašimi kolegi v zvezi z notranjo potrošnjo, v zvezi z obveznim označevanjem, ki ga pričakujemo. In tretjič, cene za um, umik iz trga za svinino in mlečne proizvode. To je prenisko. Pan posoropa gospod Torope. Hvala lepa. Povsem jasno je, da če ne bomo imeli dodatnih pomoči, dodatnega financiranja, ne bomo mogli spremeniti situacije. Situacija je samo še slabša. Moramo najti načine znotraj evropskega proračuna ali pa uh, prilagoditi cene, kajti sicer se situacija ne bo spremenila, zlasti ne uh, v mlečnem sektorju. Oziroma morate dopustiti državam članicam, da pomagajo tem sektorjem. V nekaterih eh, državah je situacija kritična, na nizozemskem, v Litvi. Uh, Eh, torej veliko eh, mleka uvažamo iz drugih držav in cene mleka so se povsem zrušile. In eh, kmetje nočejo več proizvajati mleka in tudi oni predvidejo, predvideva naprimer določene radikalne akcije, da bodo pripeljali svoje krave pred parlament. Torej, treba je ukrepati in treba je predvideti finančno sredstvo za to. Posel takula. Thank you, komisar. Hvala. Hvala, gospod komisar. Zelo nakratko. Vem, da veste, kakšna je situacija v mličnem sektorju na finskem. Težko je. Dvoje bi izpostavil. Ali bo komisija še izboljšala podporo? V mlečnem sektorju vina bi morala komisija predlagati sektorje tudi v zvezi z mestnimi proizvodi na notranjem trgu. Če so težave, eh, ko gre za odpoved lečnim kvotam, jasne, bi vas vprašal, gospod komisar, ali lahko razmislite o ukrepih, da se omeji proizvodnja mleka na notranjem trgu in da se izboljša podpora Evropskemu mlečnemu sektorju. Pani posel Hojbuš. Ja, herzlichen Gospa Hojbuš, najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Govorili ste, da boste za dve leti dali na voljo 900 milijonov evrov. Samo v Nemčiji na trgu mleka in samo v letu 2015 smo, tri, smo imeli 3,2 milijarde evrov. Eh, Man, ne moremo zagotoviti subvencij, denarja za to sploh nimamo izvozne količine so se povečale na sektorju mleka pri vseh eh, kategorijah razen pri siru. Izvozna marža se je povečala, mlekarne imajo tudi dobičke, ne pa tudi kmetije. Zakaj ne upoštevate predloga iz Francije, da bi se količine mleka zmanjšale, omejile? Gre za gospodarske interese mlekarn. Zakaj ne upoštevamo gospodarskega interesa naših kmetov? Slišali smo danes, da je to potrebno. Hvala lepa, hvala gospodu komisarju, da se je danes udeležil našega sestanka. Hvala tudi za vse komentarje. Veste, da moramo se spopasti s to situacijo in krizo, v kateri smo. Nekatera vprašanja še vedno niso razjasnjena. Govorili smo že o mleku, sama pa bi spregovorila o krizi. Eh, evropskih paradižnikov, posebej na jugu Evrope, v nekaterih regijah Južne Evrope. Organizacije proizvajalcev so potrdile, da so v prvih dveh tednih januarja tega leta, govorimo, govorim namreč o uvozu maroškega paradižnika v Evropskega unija, ta se je povečal za 57 odstotkov. To je sprožilo ogroman padec cen za evropske proizvajalce posebej na trgih na jugu Evrope. Ali komisija lahko te podatke potrdi in ali bi lahko zagotovili točne carinske podatke o izvozu proizvodov iz Maroka? Ste vi tisti, ki nadzirate količino proizvodov, ki se uvažajo iz tretjih držav? vedno se govori o nekakšnih ocenah, niso pa to uradne številke. Ali torej lahko zagotovimo enostransko ukrepe za reševanje naših kmetov? Mislim, da zdaj ni čas, oziroma eh, ne vem, ali je morda zdaj čas, zdaj čas da bi ponovno uvedli cene, eh, carine. Trebuie să vă felicit, sunteți din ce în ce mai, mai curajos, începe să recunoaște. Hvala lepa, gospod komisar. Vidim, da ste vedno bolj eh, pogumni, sedaj priznavate stvari, ki vam jih že eh, leta in leta govorimo. Torej smo v krizi in sedaj ste se končno zbudili. Čestitke, bravo. Na zadnjem srečanju ste povedali, da imajo romunski kmetje dovolj denarja, da omejijo proizvodnjo. Eh, torej eh, eh, z njimi sem stopil v stik in res je, da so prejeli denar, ampak za tiste proizvode, ki itak niso proizvedeni v Romuniji oziroma ki niso predelani v Romuniji. Kaj se bo zgodilo, ko bo, eh, ko se bo vse skupaj podarilo. Kakšen načrt eh, ima komisija za to? Ali je komisija pripravila študije trga in poskušala eh, najti neke strategije za obdobje po ruskem embargu? Če takšno strategijo imate, potem nam prosim povejte, zakaj gre, da ne bo presenečen. Gospod Buda. Temu svetovnemu komisar, pentru faptul că sunteți aici. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Pomembno je, da ste se nam pridružili in da imamo lahko to razpravo. To je pomembno. In eh, vem, da eh, ste se seznanili z našo težavo v Romuniji, z državnimi pomočmi, Eh, vemo, da smo v hudih eh, težavah, eh, denar ni bil pravočasno uplačen, pomoči niso bile pravočasno plačane. Zanima me, ali ste predvideli nek informacijski sistem za to, da bomo lahko plačila na evropski ravni centralizirali, zato da ne bo prišlo do takšnega zamika pri plačilih, pri plačilih pomoči in subvencij na to vprašanje zemljišč v Romuniji. Torej, eh, sedaj ljudje eh, mrzlično kupujejo zemljo. 40 eh, odstotkov zemlje, zemljišč v Romuniji je v rokah tujih investitorjev, s tem ni težav, ampak težava je v tem, da ti investitorji niso zainteresirani, da bi ulagali v kmetijstvo obrigado, Sr. Comissário. Enfim, não é Comissário há tanto tempo que. Hvala lepa. Gospod komisar, uh, imate nalogo, ne le zato, ker ste komisar, temveč ker je treba nekaj storiti. Treba je najti rešitve za kmete, ki to zahtevajo. Uh, običajno izhajamo iz tega, da ne delamo le zato, da preživimo, temveč da s tem dosežemo tudi določene dobičke. Kakšna eh, bi bila gospodarska dejavnost, če nimate nikakršnih dobičkov? Kmetijstvo brez dobičkov ni mogoče. Prav tako ni mogoče, da se kmetje z vseh držav ozirajo na nas in si mislijo, vse državljane EU zastopate, na naše težave pa preprosto pozabite. Naše težave se šele povečujejo. Kmetijstvo zagotavlja prehrano, delovna mesta, zagotavlja uh, ustrezno prostorsko načrtovanje, ampak vse to gre na stroške kmeto. E, s kvotami mleka smo končali, to ne bi bila rešitev, ampak kvot zdaj nimamo več. Evropski trg naj bi se odprl tudi za druge trge, ampak to vodi potem v dumping. V Evropi imamo distribucijo, ki znižuje cene. Še dve vprašanje imam. Kar se tiče ruskega embarga, ali bo ta obstal in potem še nekaj v zvezi s TTIP-om in ZDA. Zanima me, kakšni so varovalni ukrepi v zvezi s tem za naše kmete. Gospod Delto. Gospod komisar, najprej se opravičujem, da nisem mogel prisluhniti eh, vašim eh, besedam zaradi zamude mojega letala, ampak so mi kolegi povedali, zakaj je šlo. Kot vi sem bil tudi sam na eh, kmetijskem sejmu v Parizu in kar me je res prizadelo, je to, da so bili kmetje popolnoma pobiti. Po vključno s tistimi, ki so najboljši proizvajalci v svojih eh, sektorjih, torej sektorju, v sektorju mleka, mesa in tako dalje. Tudi najboljši trpijo. Torej, z tega kmetijskega sejma prihajam z nekaj idejami, kajti eh, veliko sem jih poslušal. Banke pravijo, da 15 odstotkov proizvodne v nekaterih regijah ne moremo eh, rešiti. In v nekaj tednih eh, je prišlo do 40 odstotnega zvišanja um, dolga. In pri zadnjih pogajanjih z eh, velikimi verigami Eh, so kmetje izgubili 14 eh, odstotkov celotnega dobička in 30 odstotkov njihovih marš. In eh, nekateri kmetje so izgubili do 30 proizvodov. Torej to je vpliv velike distribucije za naše kmetje in zato kmetje od cen nimajo nič več. Reforma SKP-ja je šla precej dlje, kot smo mislili. Predvideno je bilo, da v obdobju krize organizacije proizvajalcev eh, lahko kršijo eh, člen 101 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. To je člen, ki ureja konkurenčno pravo. Torej, mi potrebujemo možnost, da damo kmetom ponovno upanje in da lahko za nje ukrepamo. Na ravni izvoza ne gre za vojno cen, kot je povedal kolega Tarabela, ampak um, evropske proizvode je treba spremljati s promocijo, zato da lahko dobimo nove Eh, trge oziroma tržne deleže. Če ne bomo dovolj hitro okrepati, mislim, da ne bomo mogli več eh, rešiti situacije. Obup na podeželju je grozen. Eh, gospod Dantan je imel dvojni čas za govor, ker se je on domislil tega sestanka. Kar je povedal on, sem povedal že sam na začetku. Uh, Dragi kolegi, spremembe zdaj žal niso pozitivne, ne vodijo kupanju, ampak gredo v nasprotno smer. Smo v zares težavni situaciji. Zato moramo ukrepati v tem trenutku, če želimo izboljšati situacijo, če želimo stvari spremeniti danes. Šele kasneje lahko potem razmišljamo eh, o širših perspektivah in daljšem obdobju. Kaj se bo zgodilo po umestnem pregledu oziroma po letu 2020, kmetov v tem trenutku ne zanima. Želijo si odgovorov zdaj, v tem trenutku. In šele, ko bodo te odgovore prejeli, bodo pripravljeni na razprave o prihodnosti. Cene hrane padajo po vsem svetu 19 odstotkov v zadnjem letu, kar je posledica manjšega povpraševanja. Gre pa tudi za druge dejavnike, kot veste, recimo Kitajska. Gre tudi za zmanjšano porabo. Ljudje menijo, da je laktoza zanje slaba, zato pijejo manj mleka. Potrošniški modeli se spreminjajo in to vpliva tudi na kmetijstvo. Zato se moramo spopasti z vsem tem drugače. Treba je obrati drugačno strategijo, recimo pri promociji, pri prodaji. Vem, da ljudem ni všeč zamisel, da bi se vrnili na mlečne kvote, ampak eh, je pa govora recimo o pogodbah. Kaj pa je pogodba? gre za bolj sodobno obliko kvot pravzaprav. Zato ne smemo razmišljati, da se bodo stvari vrnile v normalo, ko bo embargo odpravljen. Rusija ima manj proizvajalcev in eh, odnosi z, z Rusijo ne bodo enaki, kot so bili prej. Gospod komisar, 15 minut imate na voljo. In predsednik se volijo tudi tolmačem. Hvala vsem za prispevke. Že v uvodnih pripombah sem omenil en ali dva predloga, seveda pa nisem mislil, da so to kar vsi predlogi, ki so na voljo. Pričakujem več virov tudi z vaših vrst v prihodnih tednih. Moje sredstva sicer so omejena, to lahko beremo vsako leto, vi in jaz, in to sestavlja okvir, v katerem moramo delati, vi in jaz. Mene omejuje tudi zakonodaja. Poskušam izkoristiti orodja, ki so mi bila dana, kar najbolje in poskušam zagotoviti čim širšo podporo komisarjev. Gospod Dantan ima prav, konkurenčna pravila, generalni direktorat za konkurenčnost drugače gleda na življenje kot številni izmed nas, recimo v kmetijstvu, in lahko pričakujete močan odpor z njihove strani uh, in njihov pogled na to, kaj je sprejemljiv predlog, bo drugačen. Ampak naj povzamem glavna poglavja, recimo. Vsi vemo, da je situacija zares težavna. Prvi predlog, pravite, je, da reguliramo eh, dobavo, proizvodnjo. To bom seveda preučil člen 2.2 je na voljo, ampak generalni direktorat za konkurenčnost bo o tem podal svoje mnenje. Eh, treba je zagotoviti prostovoljno dejavnost, kot je recimo regulacija eh, proizvodnje, ampak s tem ne bomo zajeli vseh ampak to so prostovoljni ukrepi, tako da s tem ne bomo zaustavili tistih držav, ki proizvajajo preveč v zadostni meri. Morda to sploh ne bo imelo učinka. Evropska unija proizvaja določene količine v trenutku, ko cene padajo. Tako da eh, gre za določeno rast, kar je prav nasprotju s pacem cen. Kmetje opažajo padec cen, ampak tudi proizvodnja se povečuje. Lahko torej potrdim, da pravčujemo prostovoljne ukrepe oziroma na podlagi eh, prostovoljnega ukrepanja v okviru člena 2.2. Kar se tiče intervencijskih cen, eh, temu nasprotujemo določenem vidiku, ker To pomeni, da lahko določeni proizvajajo še več, s tem ne omejijo proizvodnje. In to nasprotuje temu, kar ste predlagali, da bi torej regulirali proizvodnjo. Takšna je pač realnost. Če boste zagotovili privlačnost trgov v tretjih državah, boste s tem zagotovili prav nekaj nasprotnega, kot želite. Vsaj tako menim sam, morda se ne strinjamo s tem vsi, o tem lahko razpravljamo kdaj drugič, ampak vsaj tako menim sam tem bi že zagotovili nekaj denarja, ampak to je nekaj minimalnega, če gre za politiko omejevanja proizvodnje, ki jo želimo zagotoviti. Gospod eh, Nikolson in še nekateri drugi ste omenjali intervencijske cene, ampak treba je zagotoviti varnost ob ustreznih cenah. Zato preučujemo instrumente, s katerimi ne bomo znižali cen pri postopkih javnih naročil. Torej, ko gre za posneto mleko v prahu, sir in druge proizvode, v tem trenutku proučujemo instrumente, ki so nam na voljo z različnimi službami, da bi povečali zgornje pragove, pa pri tem ne bi poslabšali situacije in izničili varnostne mreže tako da lahko razmislim, kaj lahko storimo pri postopkih javnih naročil in tudi pri eh, pragovih. Eh, omenili ste Evropsko investicijsko banko, Junckerjev sklad. Ja, tudi to so vprašanja, eh, področja, ki jih še ne izkoriščamo najbolje. Evropska investicijska banka bi nam morala pomagati, menim. So pa previdni in včasih jih bolj skrbi podrejanje tvegan, kot pa dejanske družbene težave, s katerimi se soočamo. Tako da je treba še izkoristiti njihov potencial tudi za kmete, da jim pomagamo skozi te težavne čase. Gre za res izredno situacijo, ki zahteva izredne ukrepe strani vseh institucij in upam, da bomo lahko razrešili težave tako z Zizikobanko kot z Junkerjevim skladom čim prej in da ne bi razvijali novih finančnih instrumentov, če lahko izkoristimo stare. Vhodni stroški, tudi to je resno vprašanje. Ne gre za preprečevanje konkurence na evropskem trgu gnojil. Uh, ampak težko je, če prihajajo na trg tuja gnojila, ki konkurirajo evropskim, posebej ob trenutnem tarifnem režimu. Pogovarjal sem se s komisarjem Moskovicijem v zvezi s tem, kaj lahko stori sam, da nam pomaga, da bi se začasno ukinile uvozne tarife za gnojila, da bi uh, izboljšali konkurenco, kar bi neposredno koristilo kmetom. Torej, vhodni stroški tega se spremljajo sploh ne upošteva, ko gre za recimo znižanje cen energentov, do katerega je prišlo. Tako da je treba tudi to vključiti v enačbo, če želimo pomagati kmetom. Kar se tiče zasebnega skladiščenja za svinino, smo imeli uh, samo lani dve schemi za pomoč. V nekaterih državah pa proizvajalci potem sploh niso sodelovali mislim predvsem na Francijo, kjer je sodelovalo glede količine 2,5 milijona ton iz celotnih 90 milijonov. Proizvajalci pravijo, da niso mogli sodelovati v schemi. Ampak eh, Eh, Nemčija ali Španije to ni zaustavilo, da ne bi vključili v to schemo 25 milijonov ton. Tako da je treba preučeviti, zakaj to bolje deluje v Nemčiji, v Španiji, malce manj na Polskem, ni pa delovalo v Romuniji ali v Franciji. Tam je prišlo do manjših količin, ki so bile vključene v schemo, tako da težave nekje so. In to je treba razrešiti, če želimo zagotoviti boljšo vključenost. Morda gre za uh, kvote držav članic. No, to lahko še preučimo. Bomo pa vključili eh, sektor svinine v ta pregled. Gre za obsežne količine, eh, ampak eh, ne izključujemo možnosti, da bi uvedli še eno schemo leta 2016, je pa treba preučiti proračun. če se ne bodo cene povečale tako, kot želimo. In ponavljam, treba je zagotoviti tudi pomoč drugih ustanov, recimo finančnih ustanov v Evropski uniji. Orodja, ki so na voljo. Če preučite seznam orodij, ki so na voljo, to je pa gospa McGuinness, lahko zagotovimo učinek. Ampak to je diskrecijska pravica držav članic države članice lahko prenesejo eh, sredstva iz enega ukrepa za razvoj podeželja v drugega. Včasih je za, trajalo, za kakšne ukrepe trajalo šest mesecev, zdaj lahko to zagotovimo v šestih tednih. Torej, če želi država članica prilagoditi pravila za program eh, sredstev za razvoj podeželja, lahko preučimo njeno zahtevo, če bi to pomagalo. Če si ogledate seznam ukrepov za razvoj podeželja, vidite, da imate orodja za stabilizacijo prihodkov, eh, zavarovanja in tako naprej, ampak ne izkorišča teh orodij vsaka država članica. Povprečna uporaba teh orodij v državi članici, kar je zagotovljeno v zakonodaji, se izmed 19 ukrepov v povprečju uporablja približno 7 do 8 v država članicah. Tudi tu torej obstaja potencial, ki ga lahko odbor preuči. In, uh, uh, ugotovi, kako bi ukrepi postali privlačnejši za države članice. Če imate ideje, mi jih prosim uh, povejte. Deset izmed 28 držav članic uh, Ko gre za ciljno pomoč, jo je izkoristilo le malo držav članic sredstva, ki so se namenila pri določenih postavkah, se ne porabljajo. Tako da je treba postaviti vprašanje, zakaj se ne porabljajo. Morda vi poznate razloge, morda veste, ali so razlogi dobri ali ne. Sam ne vem, kako je s tem. 420 milijonov evrov je bilo zagotovljenih za ciljno pomoč, to bi lahko izkoristili, kar bi se lahko še dopolnilo z eh, sredstvi držav članic, ampak ta sredstva do kmetov ne prispejo. To bo bi morala biti osnova razprav z državami članicami. Kako pa je z rusko situacijo? No, nihče izmed nas ni povzročil ruske situacije, moramo pa preživeti njene učinke. Edini sektor, ki nosi stroške, je kmetijstvo. In upam, da bo prišlo do normalizacije trgovinskih odnosov, ampak sam nisem tisti, ki bo to odločitev sprejel, to ni moja odgovornost. Moram pa še vedno zagotavljati sredstva državam članicam in podpirati eh, sektorje, ki trpijo zaradi posledic ruskega embarga. Nekdo je omenil nekaj zelo pomembnega. Težko se je pogovarjati s kmetijskim ministrom, iz Rusije, če ne more pripotovati v Evropsko unijo, ker je na črnem seznamu. Mislim, da to lahko razumemo vsi. Morda že obstaja politična dobra volja, morda lahko sprejmemo kakšne ukrepe le v zvezi s tem, da se sprožijo dodatna pogajanja, da se vse skupaj olajša. Upam, da boste lahko vi stopili v stik z vašimi ministri za kmetijstvo, da se bo zagotovila politična dobra volja na obeh stranih, če želimo normalizirati trgovinske odnose z Rusijo. Saj jaz počnem vse, kar je moji moči, izkoristim vsako priložnost, da izpostavim ta problem, ampak žal še nisem ničesar dosegel. Sprašvali ste me, kdaj se bo ta situacija končala. Ne vem, to je pa že nad mojim plačilnim razredom. Vem, da si tega želi predsednik Juncker, tudi sam se trudi, da bi spodbudil nadaljne razprave, ampak z ruske strani še nismo zaznali angažmaja, da bi se to razrešilo. Vprašanje de minimis to še preučujemo. Kaj se meni misli z izvoznimi krediti? Gre za zmožnost države članice, da lahko izvaža v tretje države. Ampak ne na podlagi tega, kar ste si morda interpretirali, ko gre za odločitve na podlagi STO, ker sem sodeloval tudi sam. Gre za to, da pomagamo tretjim državam. Obstajajo možnosti za izvozna jamstva za občutljive trge, da se zagotovi, da se proizvajalci plačajo, ampak to seveda ni v namene dumpinga. Imamo pravne dogovore v okviru STO, ki nam tega ne dopuščajo in povsem prav je tako, to podpiram. Imamo pa mehanizme, recimo v Nemčiji in 13 državah članicah, ki te mehanizme izkoriščajo in raz, raziskujemo, kako te mehanizme zagotoviti tudi za druge države članice, če želijo sodelovati v tej politični schemi. Eh, prehrambena veriga, gospa Magines je to izpostavila in tudi drugi ste govorili o tem. To je res kritično vprašanje. Cena mleka v Franciji se je znižala za en cent na liter v zadnjih šestih mesecih v povprečju, ampak to ne pride do kmeta. Gre za regulativno vprašanje in Francijo sem navedel kot primer, je pa tako v večini držav članic. Akteri v živilski verigi gotovo ne delajo v korist kmetom in to je težava že dolgo časa. Zato ponavljam, še enkrat bom to vprašanje postavil gospe Bjenkovski, morda bo tudi ona lahko obiskala vaš odbor. V prihodnosti, kakšen bi bil potencial, da se vpliva horizontalno na živilsko verigo? Ni namreč sprejemljivo, da se eh, dobičkonosnost za kmete znižuje in to povzroča resne težave. Zato sam res podpiram ukrepe, ki se izvajo v nekaterih državah članicah. Tudi v projektni skupini za kmetijski trg eh, smo preučili to težavo, raz, razmislili bomo, ali moramo zagotoviti tudi zakonodajne akte na evropski ravni, če bo to treba, bomo storili tudi to. Ampak treba je razmisliti, kaj bo dovolj odporno, da bo prestalo pregled in da se bodo s tem strinjali tudi drugi generalni direktorati, ki imajo interes pri eh, tem vprašanju, mislim predvsem na generalni strah za rast in konkurenčnost. In še za konec, gospod predsednik. Eh, prevzelo me je tisto, kar je storil gospod Bove, ko je priznal in izpostavil hude težave, s katerimi se soočajo kmetje. Zavedam se, da so kmetje, da so se znašli v težkih časih, da so sami zagotovili sredstva, ko se ta zagotavljajo v milijardah za begunce in druge ukrepe. Lahko vam zagotovim, da ni lahko biti komisar, ko se sredstva zagotavljajo v takšni količini za druga področja, ampak sam bom storil vse, kar lahko, da zagotovim podporo tudi drugih komisarjev, da pomagamo kmetom v teh težkih časih. Ne moremo namreč dopustiti, da se njihovo zdravje uničuje in ta situacija traja že veliko predolgo časa. Zato bom v prihodnih nekaj tednih pripravil predloge, razmislil bom o predlogih, ki ste jih podali danes. Gospod predsednik, nisem mogel spregovoriti o vseh vidikih zakonodajnega postopka v svetu, eh, v parlamentu in v vašem odboru ampak v prihodnih tednih me čaka bitka, da sestavimo zakonodajni svežen, ki bo koristil kmetom in da lahko izkoristimo zakonodajo in sredstva, ki jih bomo zagotovili. In to bo predstavljeno v naslednjih nekaj tednih. Hvala. Hvala, gospod komisar. Gospe in gospodje. odločitev bo sprejela celotna komisija. Treba se pogovoriti z vami članicami, vsemi drugimi akteri, treba zagoziti konsens v svetu, pa tudi v drugih političnih skupinah. Zato vas prosim, da izpostavite ta vprašanja v vseh političnih skupinah, prepričate kolege, druge poslance, da bomo zagotovili vzdušje, ki bo podpiralo pripravo ukrepov in komisarja Hogana. Gre za pomembno tematiko ker nam bo uspelo le, če bomo sodelovali. Le tako bomo lahko dosegli rezultate, ki si jih želimo, ki jih potrebujemo in ki bodo uh, koristni. Hvala lepa vsem, hvala gospodu komisarju za obisk, hvala vsem poslancem in poslankam. Uh, predsednik se tudi prijazno zahvaljuje tolmačem za dodatnih 15 minut. Vesel pa sem, da lahko da smo lahko sejo zaključili, tako da smo prisluhnili gospodu komisarju pri vsem, kar je še imel zapovedati. Hvala.